čakati. Veste pa, da je tema današnjega sestanka nadaljevanje razprave za kolegico Uršulo Gaček o problemih, ki so povezani z evropskim državljanstvom. Najprej bom dal besedo podpredsedniku komisije Baroju. Tudi drugi predstavniki komisije bodo dobili besedo v nadaljevanju sestanka in pojasnili, kako komisija gleda na to vprašanje evropskega državljanstva in na vprašanje možnih izboljšav na tem področju. Poleg tega bomo prisluhnili tudi nekomu, ki ga sedaj še ni med nami, to je varuh človekovih pravic, gospod Diamanduros, ki nam bo govoril o različnih tožbah na tem področju ko evropski državljani uveljavljajo svoje pravice, svoje državljanske pravice. Naj vam povem, da gospod Piotr Stačanček, ki naj bi prišel, danes eh, je žal zadržan in ga bo nadomestil Mateoš Sora. Toliko z moje strani za začetek. Beseda bom sedaj dal kar podpredsedniku Baroju. Prosim ga za vodne besede, sledila pa bo poročevalka Uršula Gaček. Žak, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi gospa Gaček, hvala vsakemu od vas. To zaslišanje o evropskem državljanstvu. Uh, poteka ravno v pravem trenutku, kajti pri, imamo štokholmski program in želimo, da bi dobil bolj konkretno osebino. Kakšen pomen ima danes evropsko državljanstvo? Na pravni ravni je državljanstvo Evropske unije nek status. Uh, ki državljanom držav članic omogoča, da neodvisno od nacionalnega državljanstva so deležni iste pravne obravnave. To je status, ki je povezan z posebnimi pravicami, ki so opredeljene v pogodbi. Gre za prost pretok gibanja po Evropski uniji, potem pravica voliti in biti izvoljen na evropskih volitvah, tudi v drugi državi članici. In potem pravica do konzularne zaščite, pravica do peticije, do eh, tožbe pri uh, Evropskem uh, varuhu človekovih pravic. Državljanstvo Evropske unije je tudi koncept, ki ima različne kompozante in zato sem prepričan, da je korisna tudi razprava o odnosu Evropske unije do njenih državljanov. Vendar kdo je ta državljan? To je včasih imaginarna oseba nekoliko abstraktna oseba, abstrakten pojem, ki se uporablja v različne namene. Kaj lahko storimo, da bi oživili to politiko Evropske unije? To je potrebno, vendar se zastavlja nekaj vprašanj. Potrebujemo bolj konkretno razpravo o tem vprašanju. in tako bi prišli do novih predlogov, ki bodo vključeni v naslednje poročilo o državljanstvu. Poleg tega bi lahko razmišljali o tem, kako učinkovito se to izvaja na terenu. Sam bi dodal še tri osi delovanja in sicer. mnenja evropskih državljanov, potem zagotavljanje pravega udejanjanja pravic evropskega državljanstva, tukaj mislim predvsem na prost pretok, prosto gibanje in pa pravico, volilno pravico. Vsi državljani, ki se gibljajo po Evropske uniji, morajo biti svobodni pri tem gibanju od rojstva do smrti v vseh etapah življenja. Zagotoviti je treba pravo in učinkovito izvajanje pravic eh, državljanstva na terenu. Tukaj gre predvsem za konzularno zaščito. Tudi državljani morajo aktivno sodelovati pri življenju Evropske unije. Participativna eh, demokracija je pomemben cilj za leto 2014. Eh, povečati je treba volilno udeležbo na različnih volitvah. To je instrument, ki se ne uporablja dovolj. In komisija bi lahko aktivno spremljala delo Evropskega parlamenta, zato da bi pregledali akt 1976. in bi izvedli tudi študijo o vzrokih nizke volilne udeležbe državljanov na volitvah in sicer, ko gre za državljane, ki živijo v drugi državi in ne v svoji matični državi. Rezultate študije pričakujemo spomladi letos. potem mreža državljani brez meja bi lahko tudi dala nov zagon evropskemu državljanstvu in novo udeležbo pri evropskih politikah. Prav verjetno bi bilo dobro spodbujati vzpostavitev tovrstne mreže. Potem Udeležba otrok, forum za pravice otrok je tisti forum, ki lahko omogoči sodelovanje, večje sodelovanje otrok pri oblikovanju evropskih politik. Lizbonska pogodba predvedeva tudi novo pravico in sicer lahko neko določeno število evropskih državljanov, da pobudo za nov predlog, tu pa je pravica, ki bo morala biti opredeljena tudi z uredbo. In še naslednja točka, ki je tretja. In naj ob tem ponovim prvo, kakšen pomen ima evropsko državljanstvo, kako se konkretno upravljajo te pravice. Tretja točka pa govori o nacionalnem državljanstvu. Oseba mora najprej imeti nacionalno državljanstvo, da lahko pridobi evropsko. In nacionalno državljanstvo je seveda pristojnosti držav članic, ob tem je treba upoštevati pravo skupnosti. A, med enim in drugim obstajajo povezave in to lahko vpliva tudi na status na ravni skupnosti. Gre za vprašanje informacij o tem, kako se državljanstvo pridobi in podobno. Seveda. Me včasih tudi sprašujejo, ali ne bi bilo dobro imeti evropsko osebno izkaznico. V nekaterih državah članicah bi to bilo problematično, a velja razmisliti o tem vprašanju. Kakorkoli že, gospa Uršula Gaček je pripravila zelo dobro poročilo in na podlagi tega poročila boste imeli prav gotovo zelo dobre razprave, ki, bo ponudil, ki bodo ponudile nekaj prijemljivega za evropsko državljanstvo. Kot veste, je sveti Pavel dejal, jaz sem rimski državljan in to prav gotovo ima neke posledice. to je zam pomenilo, da ga niso obravnavali tako kot druge. In zato res velja razmisliti o vprašanju te evropske, tega evropskega državljanstva in o komplementarnosti med evropskim in nacionalnim državljanstvom. Tako bodo predvsem mladi bolje razumeli, da je to, da so evropski državljani za nje velika sreča. Hvala. Hvala, gospod podpredsednik. Hvala lepa. Žak, vem, da nas boste morali kmalo zapustiti, kajte z gospodom Rukerjem imate tiskovno konferenco. Hvala lepa, da ste bili med nami. Besedo pa dajem sedaj Uršuli Gaček. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala komisarju kot poročevalka želim najprej reči, da sem zelo vesela, ko vidim toliko zastopnikov in predstavnikov ljudi danes tukaj. Vi predstavljate javnost. Težko bi govorili o državljanstvu, o pomenu državljanstva za, za nas še državljane v Evropi, če ne bi bili tukaj predstavniki nevladnih organizacij. Zato sem vesela, da ste danes tukaj. Ko sem začela delati o tem poročilu, nisem pričakovala, da bo vzpodbudilo toliko zanimivih in kontroverznih komentarjev na polskem. Kajti tam se o tem močno razpravlja na nekaterih internetnih forumih. Sledila sem temu in bila sem zelo presenečena, ko sem ugotovila, da se tako malo ve o pravicah evropskih državljanov, drugič pa, da je to spodbudilo nekakšen strah pred tem, da bi nacionalno državljanstvo izpodrinilo nekako mistično in mitično evropsko državljanstvo. In zadnjih nekaj mesecev sem doma porabila za to, da sem pripričevala ljudi, da je to kot bonus. Evropsko državljanstvo je močno zasidrano v nacionalnem državljanstvu. Vendar pa razprava, ki sem ji sledila na internetnih forumih, mi je pokazala in Ti forumi so seveda najboljši način za izražanje mnen javnosti. To mi je torej pokazalo, da javnosti ni popolnoma jasno, kaj to pomeni. Kakor veste, to poročilo obdeba obdobje, ko se je Evropa močno spremenila, to je obdobje od 1. maja 2004, ko se je Evropska unija razširila kot še nikoli prej in pristop novih držav članic, še posebej tistih iz srednje in vzhodne Evrope, je bil pomemben. In ti stari državljani so začeli, oziroma ti novi državljani so začeli izkoriščati svojo pravico do svobode gibanja. S tem pa je prišlo tudi veliko vsakodnevnih problemov za naše državljane, ko prehaja iz ene države v drugo, iz ene zakonodaje v drugo. Imajo težave z družinskim pravom, imajo težave s pristojnostmi, pri ločitvah, pri plačilu za otroke, s pokojninami, z zdravstvenimi storitvami. Veliko število problemov je ravno zaradi te želje, da bi torej izkoriščali to pravico. V svojem poročilu in v tej razpravi se bomo torej posvečali tem praktičnim vidikom. Zelo vesela sem, da je komisar omenil to, kar se meni zdi eden bolj pomembnih vidikov Lizbonske pogodbe. Namreč ta pobuda za milijon podpisov, kjer bi državljani končno občutili, da komisija posluša njihov glas. Moja edina želja in moj edini strah je, da bomo Lizbonsko pogodbo zamrznili za nedoločen čas ali bomo pokopali ta upravičen in projekt in to pomembno pobudo, ne glede na to, kakšna bo usoda Lizbonske pogodbe in seveda upam, da bo uspela, vendar upam, da te pobude, pobude za milijon podpisov, ne bomo izgubili. Dotaknili se bomo tudi konzularne zaščite in tudi pravic, ki jih imamo kot evropski državljani, da nas zaščiti diplomatsko in konzularno osebe katerekoli države članice, če se znajdemo v težavah. Naprimer v državi, kjer naša domača država ni zastopana. To nam pogodba zagotavlja. Vendar, na podlagi izkušenj članov tega odbora smo ugotovili, da ko gre za realno situacijo, za praktično uporabo tega, je življenje popolnoma drugačno. Eden naših kolegov je pred kratkim vodil delegacijo v Bombaj. Vsi veste, kaj se je zgodilo tam in številni poslanci, evropski poslanci so se kot mnogi drugi evropski državljani znašli v položaju, ko so ostali v pižamah brez svojih dokumentov in menili so, da bodo lahko izkoristili to pravico in iskali pomoč pri kateremkoli veleposlaništvu, ki bi bilo na voljo. Vendar, če evropski poslanci niso mogli izkoristiti te pravice, kakšne možnosti imajo potem navadni državljani, če se znajdejo v podobni situaciji? Torej, tudi to je vprašanje, ki si ga bomo natančno ogledali. Še ena stvar, za katero sem zelo vesela, da je v tem poročilu, je, da smo zelo natančno pregledali programe, ki se že izvajajo in ki so v pripravi, da bi državljanom pomagali izkoristiti te pravice, da bi državljanom pomagali, da se znajdejo med dvema pravnima sistemoma, pri čemer se morajo seveda boriti tudi z jezikovnimi ovirami in pogosto ne vedo, na koga se obrniti. Znajdejo se v situaciji, ko jih pošiljajo od ene države do druge in tako naprej in opazili smo, da je raven znanja, še posebej na lokalni ravni, nezadostna. Zato smo veseli, da se že izvajo programe, za to, zanima pa nas in prizadevamo si za to, da bi te programe začeli uporabljati tudi tam, kjer to vpliva na naše državljane. Mislim, da to poročilo zadeva koncept državljanstva in da bi ta koncept postal relevanten za državljane same. In velik preizkus tega, torej kakšen pomen imamo kot poslanci, parlamentarci, komisija in svet, bo to kaj se bo zgodilo na volitvah junija. Kakor je že komisar povedal, te volitve so na teh volitvah običajno ni velika udeležba. Ne le, da ni ljudi tam v državah, kjer bi lahko volili, ampak državljani tudi v svojih državah ne odidejo na volišča. Ta nizka udeležba je torej morda prispevala k temu, da so zavrnili naprimer Lizbonsko pogodbo na Irskem. Kako je to, da nam ne uspe prenesti svojega sporočila? Ali dejansko rešujemo tiste probleme, ki se državljanom zdijo pomembni? To je torej kratek oris poročila in vesela sem, da imam tukaj predstavnike tako vlad, nevladnih organizacij, varoha človekovih pravic, in vsi bodo sodelovali v tej razpravi, še posebej pa bi rada slišala vas, kajti to delo je še vedno delo, ki še ni končano in rok za oddajo predlogu spremembe je jutri. Torej, nevladne organizacije, če boste našli prijaznega evropskega poslanca, ki vas bo pripravljen poslušati, imate do jutri čas, da podate svoje predloge za spremembe. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa, Uršula, za to predstavitev, ki je bila jasna, strukturirana, natančna. Predstavitev poročila. Torej, sedaj bomo prisluhnili gospodu Mateušu Sora, ki je vodja oddelka za državljanstvo v okviru Ministrstva za zunanje zadeve na Polskem. Spregovoril bo o problemih, ki so povezani z državljanstvom in sicer stališča države, ki je pred kratkim se pridržila EU. Besedo dajem gospodu Mateušu Sora. Hvala lepa. Gospod predsednik, poročevalka, gospe in gospodje. Danes smo tukaj, da pregledamo peto poročilo komisije v zvezi z državljanstvom. In sicer za obdobje od 1. maja 2004 do 30. junija 2007 in še dodaten delovni dokument sekretarjata komisije v zvezi s prvim poglavjem, drugim poglavjem in sedmim poglavjem tega poročila. Pregledujemo tudi predlog za resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi s problemi in perspektivami evropskega državljanstva, ki jo je pripravila gospa Gacek. Ta osnutek poročila se pripravlja v okviru odbora Libe. Gospe in gospodje, zelo cenim vse dokumente, ki, ste, ki sem jih pravkar omenil in dobro vidim, da nam je močno mar za razvoj institucije evropskega državljanstva. Mislim, da lahko evropsko državljanstvo igra pomembno vlogo pri postopku integracije Evropske unije. Tukaj sta glavni dve zamisli. Nadaljevanje zamisli državljanstva kot neke vrste povezave med posameznikom in državo, pa tudi evropsko identiteta, Evropska identiteta je bila prvič omenjena v deklaraciji v zvezi z evropsko identiteto leta 1973 v Kopenhavnu. V poglavju o človekovih temeljnih pravicah so imeli tudi argument v zvezi z pravico do državljanstva kot o eni temeljni pravic vseh ljudi. To je upredlo, bilo predlagano tudi v enem drugem dokumentu, še posebej v konvenciji, Evropski konvenciji o državljanstvu, ki jo je sprejel svet Evrope leta 1977. Ni torej odstopan med zamislimi o državljanstvu v Evropi, pa tudi o med državljanstvom kot notranjo, notranjo zakonodajo in mednarodnimi pogodbami ter evropsko zakonodajo. Zapomniti si moramo tudi, da je evropsko državljanstvo, kako je opisano v osmem poglavju v pogodbi, da je bilo to oblikovano na podlagi referenc na države članice. Presenetljivo pa je, da to ni bilo omenjeno v pogodbi Evropske skupnosti kot takšne, ampak pogod v pogodbi o ustanovitvi Evropske unije. Amsterdamska pogodba je nekaj dodala k tej definiciji, kajti dejano je bilo, da je evropsko državljanstvo nekaj dodatnega k nacionalnemu državljanstvu. Kako lahko vidite, evropsko državljanstvo ne pomeni, da eno nadomestimo z drugim. In menimo, da ti dve lahko so obstajata. Če pregledamo zakonodaje, in listino temeljih pravic, pa tudi Maastrichtsko pogodbo in Amsterdamsko pogodbo, lahko torej vidimo, da koncept ne temelji na manj formalnih ali bolj formalnih definicijah, ampak našteva določene značilnosti in osebe, ki bi lahko bile v to vključene. Nekatere od teh pravic so že bile omenjene v prihajajoči zakonodaj. Naprimer, pravica do prostega gibanja v skupnosti, do bivanja v drugi državi članici ali pravica do peticije za Evropski parlament. Gospod in gospodje, seznam pravic v zvezi z evropskim državljanstvom ni vseobsegajoč že smo ga razširili večkrat, naprimer v amsterdamski pogodbi. Tam so evropski državljani dobili pravico, da stopijo v stik s katerimkoli organom Evropske unije v svojem jeziku in da dobijo tudi odgovor v svojem jeziku. Omenjena je bila tudi pravica v zvezi z dostopom do dokumentacije. Še pomembnejši pa je člen 22 te pogodbe, v katerem je navedeno, da svet, če je soglasen na zahtevo komisije in ob soglasju Evropskega parlamenta, lahko okrepi določene pravice ali jim kaj doda. Če je izpolnjevanje teh pravic obvezno v okviru ustane države članice zaenkrat tega še nismo nikoli uporabili, vendar v tem kontekstu je morda dobro, da bi razmislili o tem, ali ne bi bilo dobro predlagati določenih rešitev, ki bi lahko vplivale na krepitev teh pravic. Naprimer, v osnutku, ki ga predlaga gospa Gacek, je predlagano, da komisija spreme jasne postopke, s katerimi bi lahko uporabili te pobude državljanov oziroma državljanske pobude. Imamo nekaj izkušenj v zvezi s prostim gibanjem oseb v Evropski uniji in zato menimo, da je tisto, kar predlagate v osmi točki svojega osnutka, torej pravilo nediskriminacije, da je to torej zelo dobra rešitev. strinjamo se s tem, kaj ste povedali o migrantih znotraj skupnosti in o tem, da bi zavarovali pravice evropskih državljanov. In o tem želiti govori, želim govoriti kasneje. Upoštevati moramo, kakšne so izkušnje polskih migrantov in drugih državljanov, ki se priseljujejo na Polsko, seveda v manjšem obsegu. Gospe in gospodje, pogodba zagotavlja vsakemu evropskemu državljanu, da se svobodno giblje in bivlje, biva v drugi državi članici in to je ena od temeljnih pravic povezanih z institucijo evropskega državljanstva, če tako želite. Po drugi strani pa to tudi močno vpliva na migracijske tokove Poljakov obstajajo nekatere ocene polskega statisti statističnega urada, ki so naslednje. V začetku 2008 smo imeli v drugih državah EU okrog 2 milijona polskih državljanov, 580 tisoč jih je bilo v Združenem kraljestvu, 400 tisoč v Nemčiji, 120 tisoč na Irskem. ta številka je seveda morda vplivala na položaj določenih družin, seveda v socialnih prenosih in zmanjševala je brezposelnost. To pa je imelo vpliv tudi na polski trg dela. V določenih industrijah smo začutili pomankanje osebja, naprimer v gradbeništvu. Imamo pa seveda še eno, en drug vidik. Upoštevati moramo, dejstvo, da nekateri Poljaki ne opravljajo del, ki ustrezajo njihovim kvalifikacijam in vedno ne uživajo enakih pravic kot državljani e, tiste države članice. Včasih delajo na črnem trgu in včasih so tudi žrtve trgovine z ljudmi. Vendar, v splošnem moramo reči, da imajo možnost da se učijo tujega jezika, da opravljajo zanimiva dela in da živijo v večkulturnem okolju in študirajo naprimer na prestižnih univerzah. Vendar kreditna kriza in gospodarska recesija močno vplivata na ta položaj. Od oktobra 2008 do sedaj se je stopnja brezposobnosti na polskem povečala za 1,2 odstotka in sedaj znaša več kot 10 odstotkov. To so številke z konca januarja. To povišanje ni rezultat samo gospodarske krize na polskem, ampak tudi tega, da se je veliko Poljakov vrnilo iz tujine, kajti tam so izgubili delo. Obenem pa obstaja še en pojav, namreč tega, da se Poljaki gibljajo v okviru EU in v okviru Evropskega gospodarskega prostora pri čemer gredo v tiste države, za katere menijo, da bo, kjer bodo imeli več možnosti za zaposlitev. Veliko Poljakov iz Islandije, iz Združenega kraljestva se seli v Norveško. Norveška in Skandinavija sta sedaj bolj atraktivni, privlačni za Poljake in to je seveda zelo dinamična situacija, kar zadeva vzorce zaposlovanja. Zato so morali uradi javnih služb okrepiti svoje, svoje delo, da so olajšali vrnitev Poljakov nazaj domov. Pred kratkim smo ustanovili tudi nov organ, ki, za katerega je bil odgovoren ministr za notranje zadeve in ta delovna skupina je bila odgovorna za to, da je pomagala Poljakom, da se vrnejo nazaj domov. Ustanovili smo tudi posebno spletno stran za tiste, ki so v tujini in bi jih morda zanimala vrnitev nazaj domov. Lani je polska vlada povedala, da Poljaki, ki se bodo vrnili, ne bodo, jim ne bo treba plačati davkov. Če si ogledate Poljake, ki delajo v tujini, morate to upoštevati v okviru konteksta, da se nekateri državljani vračajo na Polsko kot migranti. Oziroma, da tudi nekateri drugi prihajajo na Polsko. Ni jih veliko, ampak številke se večajo. Polska postaja vedno bolj privlačna in imamo zelo privlačno lokacijo v Evropi, imamo boljšo in boljšo infrastrukturo. In leta 2008 se je za bivališče zaprosilo 75 tisoč ljudi iz Francije, Nemčije, Italije in Bolgarije enakega leta je 618 ljudi zaprosilo za dokument, za, da bi lahko tukaj bivali in ti ljudje so bili iz Nemčije, Bulgarije in Grčije. Število družinskih članov, ki so zaprosili do pravice za bivanje, je bilo 125, večinoma iz Ukrajine. Rusije in Združenih držav. Vredno bi bilo upoštevati naslednje. Polska družba ima zelo pozitiven pristop do tujih državljanov. V splošnem Poljaki zelo pozitivno sprejemajo druge državljane, še posebej državljane EU. Na prvih 14 mestih so bili državljani EU na prvih 14 mestih ljudi, ki so se priseljevali. Učinkovito izvajanje direktive 2004 poševnica 38, kar zadeva pravice vsakega državljana in družinskih članov, da se lahko prosto gibljajo in bivajo v državi članici. Poljska podpira predloge v tem osnutku poročila in v okviru tega bi morale države članice bolj aktivno ukrepati pri teh vprašanjih. Nekateri drugi deli direktive, ki jih je morda nekoliko teže tolmačiti, te, to bi morali rešiti z boljšimi razpravami in z boljšimi tolmačenji. Pripričani smo, da nekateri, ki jih je res malo, ampak da nekatere države še vedno ustrajajo pri tem, da bi zaščitile svoje trge dela pred migranti. In te države seveda v tem vidijo določene koristi. Vendar obstaja tudi vprašanje zlorabe do svobodnega gibanja v, držav, v EU. In 25. julija 2008 je Evropsko sodišče podalo razsodbo v Luksemburgu, s katero je opomnilo, da v okviru direktive 38 iz leta 2004, da je v okviru te direktive, ki zadeva gibanje evropskih državljanov in njihovih družinskih članov, ima vsak evropski državljan pravico do svobodnega gibanja kjerkoli v Evropski uniji in da torej biva kot delavec ali študent in imajo polno zdravstveno zavarovanje, obenem pa imajo zadostna lasna sredstva, da niso obremenilni za socialne storitve, potem imajo tudi družinski člani pravico, da se preselijo k temu državljanu. V zvezi z družinskimi člani je Evropsko sodišče dejalo, da direktiva ne vključuje določbe, da morajo ti posamezniki že prebivati v drugi državi članici. Posamezniki iz tretje države, ki spremljajo državljana EU, lahko dobijo enake pravice, ne glede na to, odkot prihajajo in ne glede na to, kako vzpostavi odnos s tem posameznikom, torej ali gre za poroko ali kakšno drugo zvezo. Vendar sodišče je povedalo, da bi učinek lahko bil naslednji. Povečalo bi se lahko število lažnih porok, porok, ki bi bile sklenjene samo zato, da bi imigranti lahko zakonito bivali v državi članici. Zato moramo seveda okrepiti prizadevanje za boj proti takšnim dejavnostim. Želim pa povedati, da je polska zakonodaja v zvezi z državljani, člani, državljani in družinskimi člani ni v nasprotju z razsodbo Evropskega sodišča. Menimo, da ni nujno treba dokumentirati pravice, do tega, da se biva v eni državi članici in da bi morali posamezniki za to dokazati poročne listine in tako naprej. Naše številke kažejo, da nismo izdali še nobene negativne odločitve v zvezi s tem, ker bi naj bila poroka sklenjena lažno. V sklepu želim povedati, da polska vlada podpira vzpostavitev oziroma mase letov tujih državljanov na polskem, to so zelo dragoceni, visoko usposobljeni delavci in vlagatelji. Nasplošno, polska družba meni, da so evropske migracije in svoboda gibanja en, en največjih dosežkov evropske integracije in ena največjih koristi Evropske unije. Hvala. Hvala lepa za vašo zelo izčrpno predstavitev. tega, kako polska oblast ceni svobodo gibanja in ustanavljanja sedeža. Besedo dajem gospodu Galikiju, ki je za njo prosil, zanima pa me, če bi še kdo od kolegov želel besedo v tem trenutku. Ni vas veliko, torej dajem besedo kar gospodu Galikiju. Pet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 zelo težko nalogo, še posebej v zvezi z evropskim državljanstvom. Gospod Baro je na začetku omenil, da bi morali evropsko državljanstvo obravnavati kot nekaj oprijemljivega in ne kot nekaj nematerialnega. Evropski državljani so resnični ljudje, ki imajo določene pravice, seveda imajo tudi določene odgovornosti v nasprotju z entitetami. Evropska unija je takšna entiteta, država, nacionalna država, katere državljani so, pa tudi seveda druge države članice EU imajo določene pravice in določene obveznosti. In v zvezi s temi entitetami, ki sem jih prej omenil, bi morali imeti torej jasno določen položaj. Poročilo gospe Gacek jasno kaže, da bi morali okrepiti pravice državljanov in pravice, ki izvirajo iz evropskega državljanstva, naprimer zaščita na veleposlaništvu. In bodimo odkriti, gospe in gospodje, še posebej v zvezi s tem, kar se je zgodilo nedavno, moramo si priznati, da nas tukaj čaka še veliko dela. Naslednja stvar so pravice migrantov, migrantov, ki se selijo znotraj skupnosti in njihovih družinskih članov. Pa tudi načelo nediskriminacije v zvezi s tem kontekstom. Če naj celotna stvar postane realna, moramo razviti nove pravice. Danes, še posebej v zvezi z Lizbonsko pogodbo, vidimo, da se nam lahko morda obeta dober začetek za to, da razširimo zbirko evropskih pravic. Evropska unija je bila politična zamisel in mislim, da bi morali imeti neke pravne, oprijemljive institucije, da bi to postalo realno. S tem menim evropsko državljanstvo. Konvencija o evropskem državljanstvu omenja pravico posameznika do državljanstva in tudi listina o temeljnih pravicah, ki je torej listina in katalog državljanskih pravic, tudi tam je tukaj omenjeno. Če želimo vse te koncepte izvajati, potem moramo jasno povedati in poudariti, da je to ena največjih pravic v Evropski uniji. Hvala. Eh, Hvala lepa za vaše besede. Še nekdo je prosil za besedo ali ne? Pane Otis ste prostovoljec ali se vam zdi, da morate prositi za besedo? Hvala lepa. Bom kratek. To, kar bom povedal, se navezuje na to, kar sta povedala gospod Baro in gospa Gacek. Pravice so torej zagotovljene, členi 7 do 20 pogodbe Evropske unije zagotavljajo te pravice, pa seveda tudi druge določbe v pogodbi. Vendar, zanima me naslednje, ali se evropski državljani zavedajo teh pravic in če se ne zavedajo, zakaj se ne zavedajo? Če se zavedajo, dokolikšne mere imajo korist od teh pravic in do katere mere potrebujejo te pravice, da bi začutili povezavo z Evropsko unijo. To so vprašanja, ki bi si jih morali postavljati. In tisti, ki jih zanima spodbujanje Evropske unije, bi morali o tem razmisliti. Tukaj sedimo in filozofiramo, vendar mi predstavljamo, če tako želite, evropsko elito. Mi smo voditelji Evropske unije in premikamo se naprej po svoji glavi. Evropski državljani pa so za nami in z nami ne čutijo nikakršne povezave. Mislim, da je to bistvo zadeve. Predložili bomo niz predlogov sprememb za poročilo gospe Gacek in tudi sam sem pripravil nekaj predlogov sprememb v odboru AFKO za ustavne zadeve. In v teh predlogih sprememb omenjam to vprašanje, Evropska komisija in mi vsi moramo poučiti evropske državljane. Evropski državljani se morajo zavedati svojih pravic, morajo jih izkoriščati in jih tudi ceniti. Ni dovolj, da se zavedajo, da imajo pravice, ampak jih morajo tudi uporabiti. V Evropskem parlamentu imamo dva poročila. Poročilo gospe Valean, ki, kar, kar zadeva pravico do ustanavljanja in do gibanja evropskih državljanov. Mislim, da je to ključno poročilo. Imamo pa tudi poročilo gospe Gacek. Obe poročili bosta sprejeti in sprejeli bomo torej dve poročili, o tem bomo filozofirali, govorili bomo o dveh poročilih, storili pa ne bomo nič. Poročilo gospe Gacek zadeva probleme in možnosti, vendar peto poročilo, ki ga pripravi Evropska komisija, mislim, da namesto tega, da govori o problemih, navaja pravice, ki se jih vsi zavedamo. Komisija nam je torej pripravila pravice, ki vemo, da obstajajo. Lotiti se moramo bistva problema. Bistvo problema pa so problemi in možnosti in to, kako bi lahko poskrbili, da se bodo evropski državljani zavedali svojih pravic. Hvala. Uh, merci, pan, uh. Hvala, gospod Panajotis. Govorniki, ki so sedaj na vrsti, bodo prav gotovo imeli možnost odgovoriti tudi na vprašanja, ki smo jih slišali. Uršula bo verjetno se vrnila na nekaj teh vprašanj tudi v svoji zaključni besedi. Sedaj bom dal besedo naslednjemu govorniku, to je Evropski varuš za človekove pravice, gospodija Manduros, kakšna so pričakovanja državljanov eh, v odnosu do institucij Evropske unije. Sam pozna situacijo in vprašanje in bo skušal na njo tudi odgovoriti, torej Evropskemu vrhu človekovih pravic. Dajem sedaj besedo. Hvala, gospod predsednik. V svojem prispevku bom slušal, skušal odgovoriti na to, kako evropske državljani dojemajo evropsko državljanstvo in kaj bi morali storiti, da bi izboljšali odnose med institucijami EU in državljani. Nadaljeval bom v angliščini, kajti svoj prispevek sem pripravil v tem jeziku. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste me povabili na to predstavitev. Vesel sem, da lahko z vami delim podatke o tem, kaj vse smo dosegli na tem področju. Evropski državljani mi pošiljajo pisma in elektronsko pošto, v katerih zastavljajo veliko vprašanj. Pogovarjam se tudi s predstavniki civilne družbe in tudi z nevladnimi organizacijami, še zlasti, ko sem na neuradnih obiskih v državah članicah na podlagi teh stikov sklepam da evropski državljani poznajo svoje pravice da poznajo tudi evropsko pravo vedo da lahko v državi članici prosto potujejo in se gibljajo da so upravičeni tudi enake obravnave državljani imajo veliko pravic naj si gre kot potrošniki kot potniki kot uporabniki komunikacijskih in drugih storitev, če navedem samo nekaj primerov. Prav tako pa se zavedajo, da zaradi upravnih bremen in ovir pogosto teh pravic v praksi ne morejo uživati. Pogosto se izpostavlja tudi pomankanje preglednosti. Velika večina pritožb, ki jih prejmem, je na evropske institucije. Sam imam omejen mandat. Veliko pritožb se nanaša na nepreglednost v državah članicah, še zlasti, ko gre za vprašanja Evropske unije. Državljani pogosto stopijo v stik z mano tudi, kadar imajo težave z določenimi etičnimi vprašanji v javnem življenju. V, primer, v veliki večini primerov gre za zmotno ali napačno ravnanje javnih organov v državah članicah. Torej, če povzamem, etični standardi v javnem življenju, pravice in pa uveljavljanje teh pravic so tisto, kar državljane najbolj skrbi. Evropsko državljanstvo dopolnjuje nacionalno državljanstvo in ga ne nadomešča. Kakovost državljanstva pa odraža to dvojnost, kar pomeni, da ima vsaka država članica svoje politične institucije in svojo ustavo, istočasno pa vsaka država članica predstavlja tudi pomemben element v institucionalnem okviru Evropske unije. Ne moremo razpravljati o odnosu evropskih državljanov z evropskimi institucijami ločeno od odnosa, ki ga imajo do nacionalnih institucij. Najbolj podrobno predstavim tri vidike dobrega državljanstva. Prvo je dobro upravljanje, kamor sodijo tudi pravice državljanov. Sedaj nimamo dovolj časa za to, da bi opravili poglobljeno analizo dobrega upravljanja. Zato bi rad podaril samo dva vidika. Najprej, dobro upravljanje pomeni, da mora biti evropsko pravo učinkovito. Evropa se ne bo približala državljanom samo s tem, da bo sprejemala dobre zakone zakone. Te zakone je treba tudi ustrezno izvajati, sicer ne bomo dosegli rezultatov. Drugo, in kar je povezano tudi s prvim vidikom, pa je, da morajo državljani imeti na voljo ustrezna sredstva, s katerimi lahko popravijo krivico ali nespoštovanje pravic. Države članice so odgovorne za ustrezno izvajanje evropske zakonodaje. Zato sem prepričan, da je lahko evropska zakonodaja učinkovita samo, če bomo zagotovili tudi dojemanje, da je zakonodaja skupna vsem nam, da je naša. Torej, javni organi jo morajo ponotraniti, ne pa da jo dojemajo kot nekaj, kar Bruselj usiljuje. Gre za predpise za določbe, ki se jih sprejema v sodelovanju tudi z lokalnimi organi. Če tega ne bomo ustrezno predstavili, tudi zakonodaje ne bomo uspešno izvajali. Mi potrebujemo tudi na nacionalni in lokalni ravni ustrezna pravna sredstva, s katerimi se popravljajo krivice. Prav tako je treba učinkovito, pošteno in nepristransko obravnavati vsa dejanja organov. Varuh človekovih pravic sam ne more opraviti vsega dela, še zlasti ne tistega, ki mora biti opravljeno na nacionalni ravni nacionalni parlamenti morajo biti bolj vključeni v postopek sprejemanja zakonodaje v evropski uniji to možnost zagotavlja lizbonska pogodba prav tako bi nacionalni parlamenti morali biti bolj vključeni v spremljanje izvajanja evropske zakonodaje prav tako bi nacionalni parlamenti morali javno pozvati or, javne organe, če leti ustrezno ne izvajo zakonodaje. Na ravni evropskih institucij smo že dosegli nekaj rezultatov na voljo tudi zakonodajo, ki se nanaša na preglednost. Gre za uredbo 149 skozi 2009. Naprimer, komisija objavlja ocene učinka vsakega predloga za politiko v okviru odbora prav tako imamo na voljo nov sistem za lobiste. S tem smo dosegli precejšen napredek pri doseganju preglednosti, čeprav nas nekaj dela še čaka. Kar zadeva zakonodajni proces, naj povem, da sem oktober 2005 rekel naj svet javno zaseda, kadarkoli sprejema zakonodajo. Maja 2006 je parlament sprejel resolucijo v tem smislu določen napredek smo dosegli žal pa svet še vedno ne upošteva naših priporočil v celoti v svetu bi moral zakonodajni proces potekati bolj pregledno le tako bi državljani imeli možnost spremljati delovanje izvoljenih predstavnikov tudi na evropski ravni. Tako bi kot državljani lahko tudi bolj aktivno spremljali delovanje evropskih institucij. Napredek smo dosegli tudi pri izboljšanju preglednosti upravičencev do evropskih sredstev. Državljani, ki jih zanima, kako se izvaja zakonodaja po Evropski uniji, se morajo še vedno ukvarjati z 28 zakonodajnimi okviri poleg sedemindvajset nacionalnih okvirov še z direktivo deset devetinštirideset dva tisoč ena mislim da bi si morale države članice izmenjevati informacije in dobro prakso na področju dostopa do informacij in dokumentov sam sem pripravljen sodelovati tudi z nacionalnimi organi zato da bi vzpostavili forum prav v ta namen če se lotim sedaj še tretjega vidika dojemanja državljanstva strani državljanov. Gre za etične standarde v javnem življenju. Ti standardi so pomembni zaradi tega, ker državljanom zagotavljajo, da bodo javni organi delovali ustrezno in da jim je moč zaupati. Evropske institucije, države članice in mednarodne organizacije, kot je OECD, so opravili številno oziroma dobro delo na tem področju, kar zadeva preglednost in dobro upravljanje, lahko povem, da ne bomo izpolnili pričakovanj državljanov, če ne bomo izboljšali delovanja institucij na evropski in na nacionalni ravni. Zato predlagam, da bi državljanom predstavili glavna načela, ki veljajo za evropske institucije in tudi načela, ki veljajo jih morajo spoštovati na nacionalni ravni. Ta predstavitev mora biti podana na kratek in jedrnat način. Kadar se srečujem z nacionalnimi varuhi človekovih pravic, z njimi se bom srečal tudi čez dva tedna, se pogovarjamo o tem, ali je možno doseči dogovor glede takih načel. Namreč le tako bi lahko evropsko državljanstvo postalo stvarno. Če zaključim, naj povdarim, da je državljanstvo zelo bogat koncept in mislim, da ga v tem kratkem času nisem uspel bolj podrobno predstaviti. Evropski parlament mora igrati veliko vlogo ne samo v odnosu z drugimi evropskimi institucijami, ampak tudi v odnosu z nacionalnimi parlamenti in nacionalnimi organi. Prepričan sem, da bi moral evropski parlament dobiti veliko večje pristojnosti to je naša politična prednostna naloga. Namreč, če želimo biti aktivni državljani, potem moramo spoštovati dožnosti, ki jih imamo in tudi uveljavljati pravice. Državljani morajo imeti možnost sodelovati v političnem življenju. Razvoj državljanstva je torej povezan tudi z razvojem demokracije, s povečanjem kakovosti demokracije in tudi z razvojem institucij. V času krize moramo jasno povdariti, da je evropsko državljanstvo pomembno. Le če bomo skupaj sodelovali na etičen in pregledan način, bodo nacionalne in evropske institucije lahko povedali tudi očeh državljanov. Hvala. Hvala lepa, gospod Diamanduros. Hvala za vaš prispevek. Besedo dajem govornikom, ki želijo kaj povedati v tem trenutku, lahko kaj pohvalite ali kaj pokritizirate, eno ali drugo. Očitno ste bili pripričljivi. Hvala lepa, pravi varuh človekovih pravic. Hvala, gospodje Manduros. Predlagam, da gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Spregovoril bo Ernesto Bianchi, ki je vodja oddelka za državljanstvo in temeljne svoboščene na Evropski komisiji. Gre torej za birokratsko vizijo državljanstva, če lahko tako rečem. No, upam, da se boste na to odzvali, gospod Bjanki, in beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi vam čestital za to pobudo. Prav ste imeli, ko ste rekli, da bom predstavil birokratski vidik na državljanstvo, vendar upam, da ne bo samo birokratski, namreč imamo precej stikov z državljani in Predvsej državljanov ve, kakšne so njihove pravice, pogosto se obračajo tudi na nas. Mislim, da se mi soočamo samo z delom tistega, s čimer se gospodja Manduros sooča vsak dan. Bi pa rad ponovil nekaj, kar je rekel že gospod Diamanduros. Namreč, ko obravnavamo posamezne primere državljanov, je težko reševati njihove probleme iz Bruslja. Mi smo preveč oddaljeni. Omenjena je bila lokalna administracija, nacionalna administracija, ki ponavadi ni v veliko pomoč, zaradi tega, ker stvari ne poznajo. Nam se zdijo pravila enostavna, ko jih beremo, vendar je dejstvo, da se jih na nacionalni ali lokalni ravni tolmači popolnoma drugače, čeprav gre na primer za lokalne skupnosti, ki so oddaljene samo 20 km. Prav to je tudi razlog, da se povečuje število posameznih pritožb. Namreč ne glede na to, koliko osebja imamo v Evropski komisiji, posameznih pritožb ne moremo reševati iz Bruslja. Če skušamo torej zagotoviti pravice državljanov, kot so tudi zapisane v pogodbah, če želimo, da se te pravice uveljavljajo, potem moramo storiti dve stvari. To ste že sami podarili tudi v direktivi 38 iz leta 2004 smo sami to zapisali. Kar zadeva komuniciranje, zdi se nam da moramo tu biti bolj uspešni ne samo bolj uspešni pri komuniciranju s posameznimi državljani temveč tudi bolj uspešni pri komuniciranju z organi. pripravljamo smernice ki bodo državam članicam na osnovni ravni torej na lokalni ravni v pomoč pri izvajanju direktive osemintrideset iz leta. dva tisoč štiri po našem mnenju bi to moralo biti dopolnilo poenostavljenim smernicah, ki jih nudi ta direktiva, ki jo veljavi že kar nekaj let. Mi skušamo izboljšati izvajanje te direktive. Kar zadeva samo izvajanje, pa se mi zdi, da nas čaka še kar predsej dela, sodelovati bo treba z državami članicami. Trenutno razpravljamo o vseh težavnih vprašanjih v povezavi z direktivo 38 skozi 2004. Ta direktiva je ključnega pomena za državljanstvo, vendar je pri izvajanju te direktive prišlo do precejšnjih težav. Zato trenutno skušamo z nacionalnimi organi ugotoviti, kaj se njim zdi najbolj zapleteno pri izvajanju te direktive, tako da bi jim lahko pomagali pri izvajanju. Slabo izvajanje je včasih tudi problematično. Včasih se težave pojavijo v zakonodaji, ki jo sprejmajo v parlamentu. To vrstne težave je enostavno opaziti. Včasih, naprimer, neko uredbo sprejme op neka občina, vendar mi tega problema ne zaznamo in dokler nam ga nekdo ne izpostavi, ne moremo nič storiti. Uh, pri tem nam lahko pomagajo nacionalni parlamenti pa tudi evropski parlament verjetno to že počnete namreč zagotoviti je treba da bodo nacionalni parlamenti pomagali pri spremljanju dogajanja na lokalnih ravneh v državah članicah. Prav tako smo ugotovili, da se pojavljajo določene pomankljivosti pri konzularni zaščiti konzularna zaščita je področje, kjer si komisija želi, da bi bili uspešni. Mi držimo pesti, da bi Lizbonska pogodba uspela, namreč tako bi lahko prvič predstavili tudi zakonodajne predloge, s katerimi bi oživili te pravice. Gre namreč za zelo zapletene pravice, ki pa so kljub vsemu zelo pomembne. Če primerjamo te pravice s tistimi iz direktive 38 skozi 2004, vidimo, da je to pravica, ki zadeva nas vse, ne glede na to, ali dejansko potujemo ali se gibljemo samo znotraj ene države. Mi smo pripravili načrt, ki se res zdi bolj birokratski. Nekatere države članice so že pokazale določeno stopnjo oklevanja. V nekaterih državah nimajo ustreznih predpisov za zagotavljanje konzularne zaščite, naprimer na Danskem se pojavljajo to vrstni problemi, v Združenem kraljestvu konzularno zaščito ponudijo samo kot neke vrste uslugo. Na koncu je treba tudi ugotoviti, kdo bo plačal visoke stroške konzularne zaščite. Prav tako je treba ugotoviti, kakšne so te tenkočutne razlike, ki obstajajo v nacionalni zakonodaji na področju nudenja konzularne pomoči in nudenja konzularne zaščite. Namreč kaj lahko storimo, če se znajde neka oseba v težavi? Poenostaviti je treba vse skupaj, pri čemer pa se moramo zavedati, da bomo kmalu lahko začeli izvajati tudi člen 20, da ga boste imeli navedenega tudi v vašem potnem listu in lahko uporabljali ta člen pri uveljavljanju svojih pravic. Ugotovili smo tudi, ko gre za volitve, da veliko ljudi ki živi izven svoje matične države, ne uveljavlja pravice do oddajanja glasu na volitvah v drugi državi. Trenutno opravljamo študijo oziroma raziskavo v zvezi s tem, zakaj ljudje, ki živijo v drugi državi, ne uporabljajo volilne pravice, ali gre za pomankanje znanja jezika ali ne poznajo politikov ali obstaja kakšen drug razlog. Samo še nekaj bi rad omenil, potem bom otihnil, ker sem tu zato, da vam prisluhnem, ne da govorim. Diskriminacija postaja vse večji problem. V nekaterih državah članicah se pojavljajo določeni trendi, ki bi gospodarska kriza, ki jo trenutno doživljamo, lahko še poslavšala. Namreč težko je razložiti državljanom in tudi vladam, zakaj evropska zakonodaja ponuja veliko več kot nacionalna zakonodaja. Tudi ko gre za prost pretok oseb, ugotavljamo, da je težko obrazložiti naprimer tudi italijanom, ki ne potujejo, zakaj je ta pravica tako zelo pomembna. Poročevalka je omenila, da je evropsko državljanstvo velika prednost. Evropsko državljanstvo in nacionalno državljanstvo bi lahko tu prišla nekako na uskriž v tej razpravi. Na koncu bi se rad zahvalil še poročevalki za izvrstno opravljeno delo. Osnutek poročila se mi zdi res izvrsta. Najlepša hvala. Bonne nouvelle, Ursula, vous avez l'appui de la bureaucratie européenne. Euh, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà. Gospod Bianchi, za vaš prispevek. Zanima me, če želi kdo od kolegov besedo. Če želi kdo podpreti, kar smo slišali, dopolniti ali pokritizirati. Uršula, prosim. Imam eno vprašanje pa ne samo zaradi tega, ker je bil gospod Bjanki zelo prijazen do nas. Nam lahko poveste, kaj ste mislili s terminom reversed discrimination? Bi lahko morda malo bolje pojasnili, kaj točno ste menili, ko ste navedli ta italijanski primer? Namreč vsak bi moral izkoristiti pravico do mobilnosti, ker mobilnost prinaša določene prednosti. Katere so te prednosti? Okay. Um, Dobro, bom skušal podati en primer, ki je sicer teoretičen. Namreč obrnjena diskriminacija je povezana s tem, kako države članice izvajajo zakonodajo. Prav tako je ta pojem povezan s tem, kaj se dogaja z nacionalno zakonodajo na istem področju. Naprimer, na danskem je situacija danes sledeča. Vam bom podal konkreten primer, ker se ga dobro spomnim. Če se na primer želite poročiti z državljanom tretje države, če se torej poročite z državljanom tretje države na danskem, če ste danec in se nikoli niste preselili iz Danske, potem velja danska zakonodaja na področju priseljevanja, kar pomeni, da se ne smete poročiti z osebo, s katero se želite, če je ta oseba nezakonit migrant. Če ima kakršnokoli datoteko v državi članici Evropske unije ali na Danskem v zvezi s tem, da je ta oseba nezakonit migrant, ali pa če ta oseba nima dovolj sredstev, da se sama preživlja. Lahko se kot danec, če ste živeli nekaj časa v drugi državi članici, potem poročite s to tretjo osebo oziroma z osebo iz tretje države, se lahko vrnete na Dansko in lahko živite tam s to osebo. Hvala. Uh, merci beaucoup. Hvala lepa gospod Bianchi. Nihče drug ne prosi za besedo, kot vidim, in se vam zahvaljujem. Besedo pa dajem za to naslednjemu govorniku, ki nam bo govoril o prednostnih nalogah, prihodnih prednostnih nalogah pri delu na evropskem državljanstvu. To je gospod Toni, venable, venables. Beseda je vaša. But, uh, <laughs> um, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem, da sem danes z vami. Sicer bi moral biti v Varšavi, kjer poteka konferenca na temo problemi, s katerimi se soočajo migranti z nizkimi dohodki. Tudi polski varuh človekovih pravic sodeluje na tej konferenci. Mislim, da je veliko bolj enostavno, če ste evropski državljan, če ste relativno dobro izobraženi, če imate delo in če poznate svoje pravice. Pravi preizkus pa je, če se pojavi migrant v Evropski uniji, ki želi uveljaviti svoje pravice. Sodišče Evropskih skupnosti je tisto, ki kaže, kako moramo postopati naprej. Mi smo ujeti nekako med težavami in možnostmi, ki jih prinaša evropsko državljanstvo. Razlog za to pa je, da je sodišče evropskih skupnosti iz državljanstva naredilo veliko več kot samo nek simbolni koncept v okviru Maastrichtske pogodbe. Evropsko sodišče je sprejelo precejšnje število sodb na tem področju, s katerimi so evropskim migrantom in državljanom podelili več pravic, kot mislijo leti, da jih imajo. Tako da tudi migrantom ni treba upravičevati svojega gibanja po Evropski uniji. Države članice so tiste, ki morajo upravičiti določene omejitve in te omejitve naj bi bile sorazmerne in tudi upravičene. Obstajajo določeni pogoji v zvezi s prostim pretokom ljudi. Tudi Evropsko sodišče je vse bolj družbeno usmerjeno. V Bruslju se letno soočamo s približno 10 tisoč pritožbami. Imamo tudi svoja poročila in zanima nas, zakaj druge institucije ne pripravijo kakšnih pobud za razvoj evropskega državljanstva, če pa Evropsko sodišče že kaže pot naprej na primer ena institucija kaže pot, druge bi lahko sledile. Obstajata dve večji težavi. Prva je, da obstaja precejšna mera brezbrižnosti do evropskega državljanstva. Ko bo ta današnja predstavitev zaključena, se bomo vrnili domov in obravnavali bolj oprijemljiva vprašanja. Če si boste pogledali spletno stran komisije, boste ugotovili, da je državljanstvo sicer pojem, ki se razvija, vendar je spletna stran namenjena državljanstvu še vedno nespremenjena, čeprav smo na to temo napisali že štiri poročila, sedaj pišete že petega. Ko smo pisali peticijo Evropskemu parlamentu, smo dobili v odgovor resolucijo o temeljnih pravicah in to ni odgovor, ki smo ga pričakovali. Mislim, da na ravni vlad še vedno obstaja določena zadržanost, vlade se na nek način upirajo temu. Direktiva o državljanstvu se izvaja, vendar se izvaja drugače od načina, kot bi se morala izvajati, vsaj če si pogledamo, kako se je sodišče tolmačilo to direktivo. Mislim, da bi morali razumeti, kaj je evropsko državljanstvo. To sporočilo je treba poslati v vse države članice, tako da bodo vedele, kako ustrezno tolmačiti to državljanstvo. Pa ne samo po črki zakona, temveč tudi po samem duhu. Vi se trenutno ukvarjate s petim poročilom o evropskem državljanstvu in mislim, da bi to poročilo moralo biti bolj vsebinsko bogato, še preden izdamo šesto poročilo na to temo. S civilno družbo se je treba pogovoriti o tem. Kot je rekel gospod Baro, državljanstvo je zelo nejasen pojem. Kot je rekel že sam komisar, potrebujemo sodelovanje vseh, tako da bi dobili čim več različnih pogledov na evropsko državljanstvo. Mi smo naslovili tudi pismo na Evropskega varuha človekovih pravic, v katerem ga prosimo, da bi se komisija pri pripravi naslednjega poročila bolj posvetovala tudi z ostalimi zainteresiranimi stranmi, da bi bilo treba upoštevati tudi 22. člen pri razvijanju vseh možnosti, ki jih nudi pogodba. Poleg tega si želimo, da bi bili bolj dosledni. Vsi se strinjamo s poročevalko, ki pravi, da bi ljudje morali vedeti, kje lahko najdejo informacije v zvezi s svojimi pravicami. Potrebujemo neke vrste one-stop-shop, torej potrebujemo neko pisarno ali urad, kjer bi se vse upravilo na enem mestu. Tudi komisija bi morala pomesti pred svojim pragom. Namreč na voljo imamo kontaktno točko za evropskega varuha človekovih pravic. Če pa si pogledate, kako je organizirana komisija, imamo en oddelek za zaposlovanje in socialne pravice, potem imamo en oddelek za kvalifikacije, potem imamo en oddelek za državljanstvo in temeljne pravice, en oddelek za programe izmenjave, ki naj bi pomagali državljanom pri uveljavljanju svojih pravic. Skratka, že nekaj časa pravimo, da bi ti vsa ta področja združena pod eno streho. Potrebujemo tudi ustrezno podporo. Prav tako pa se mi zdi, da bi morali zagotoviti veliko boljše izvajanje vsega. Poročevalka je to temo dobro obdelala, zato bom kratek tudi parlament je ustrezno poudaril da potrebujemo preventivne ukrepe da morajo države članice bolje izvajati zakonodajo kot je rekel že gospod diamandouros večji poudarek je treba dati temu da se pritožbe državljanov ustrezno obravnavajo kar pomeni da bi morale biti institucije bolj odgovorne da bi bilo treba pritožbe obravnavati v določenem roku da bi tudi morali imeti na voljo dovolj ljudi, ki bi se lotili teh pritožb in jih ustrezno obravnavali. Državljani bi morali imeti tudi boljši dostop do sodišča evropskih skupnosti in do evropskih sodišč nasploh. Ta dostop je ponavadi viden kot nekaj samoumevnega. Potem pa še nekaj v zvezi z razvojem evropskega državljanstva. Mislim, da se moramo zavedati, da je to tema, pri kateri ne morete stvari enostavno usiljevati, ne morete prehitevati javnega mnenja, ne morete prehitevati vlad. Upoštevati je treba tudi to, da se polovica državljanov vidi kot evropske državljane in nacionalne državljane. Nekaj manj kot polovica državljanov pa sebe dojema samo kot državljane ene države. Zato bi morali vse ljudi bolj vključiti v ta proces, tudi informacije je treba bolj razširiti. Vseeno pa se mi zdi, da evropsko državljanstvo lahko razvijamo v nekaterih kontekstih če bomo imeli lizbonsko pogodbo ali ne, listina temeljnih pravic mora postati pravno zavezujoča. V procesu prepričevanja polske in britanske vlade, da opustita opt-out od te listine in da Evropska unija pristopi k konvenciji o človekovih pravicah, bi nam omogočilo, da evropsko državljanstvo postavimo v širši kontekst. Mislim, da bi morala komisija tu storiti več, ne samo, da bi poročala o dejavnostih, temveč, da bi razvijala koncept. Treba je ugotoviti tudi, kje so pomankljivosti pri evropskem državljanstvu. Ena izmed pomankljivosti, po mojem, je, da evropski državljani ne izkoriščajo dovolj svoje volilne pravice na lokalni ravni in na evropski ravni. Morda zaradi tega, ker nimajo možnosti glasovati naprimer na referendumih ali na nacionalnih volitvah. In ljudje težko razumejo, zakaj tu prihaja do takšnih neskladnosti. Prav tako bi evropsko državljanstvo moralo biti bolj jasno definirano. Potrebujemo evropsko državljanstvo, ki bo usmerjeno navzven. Čeprav razumem, Evropski parlament skuša zagotoviti enake pravice za vse državljane, ne glede na to, ali prihajajo iz starih držav članic ali novih držav članic. Kar je razumljivo, še zlasti glede na to, da smo imeli širitev v letu 2004 in v letu 2007. Naslednja faza pa bi bila, da se vprašamo, ali ne bi zagotovili enake obravnave migrantov, ki prihajajo iz ene države članice, če jih naprimer 8,2 milijona živi v neki drugi državi in skupine migrantov iz tretje države. Evropsko državljanstvo mora postati bolj vključujoče, kot je v tem trenutku in tudi bolj usmerjeno na ozvan. Hvala, gospod predsednik. Uh, uh, Hvala, Lepa bom dejal, ker hvala lepa Toni, zato da ne bi ponovno napačno izgovoril. Prijemka, želi kdo besedo? Da, Katalin, prosim. Hvala lepa. Nič ne bom povedala o tem. Zato bom sedaj. Poročilo je zelo dobro, zato bom rekla nekaj drugega. Hvala za vaše poročilo. Vidim, da omenjate tudi ljudi brez države. To pa je tudi moje vprašanje za druge strokovnjake, ki jih imamo tukaj. Držav, evropsko državljanstvo izhaja iz nacionalnega državljanstva. Imamo torej nacionalno državljanstvo in če ste državljan države članice EU, imate tudi evropsko državljanstvo. Vendar očitno pa je, da ni mogoče, da bi ljudje bili evropski državljani, če niso hkrati tudi nacionalni državljani. Vendar obstajajo nekatere države, naprimer v balskih državah, kjer obstaja veliko ljudi, ki so brez države, brez državljanstva. Kakšno je vaše mnenje o tem, da bi evropsko državljanstvo postalo nekoliko ločeno od tega, torej da ne bi imeli pogoja, da je treba imeti tudi nacionalno državljanstvo? Seveda lahko veljajo drugačni pogoji, vendar ali je po vašem mnenju nepogrešljivo, da moramo imeti torej, državljanstvo, preden lahko imamo evropsko državljanstvo. To je eno, sedaj pa odgovor na to, kar je povedal gospod Bianči. Zelo nepošteno je, naprimer, da se Italijan preseli na Dansko in da za ne veljajo vse omejitve, za katerega veljajo naprimer za Dance, če bi se želel poročiti z nekom iz Maroka, kako naprimer veljajo za Dance, ko se želijo poročiti s tretjimi državljani. Imeli smo že to razpravo, kar zadeva zakonodajo v drugih državah članicah. Da, to se morda zdi nepošteno, vendar gre tudi za nekaj, kar imenujem vzajemno priznavanje. Razlike so med državami članicami in to je to. Ali bomo vse uskladili, ali pa bomo enostavno sprejeli to, da če se nekdo želi preseliti iz Italije na Dansko in je zakonsko poročen v Italiji, lahko živi tudi na Danskem. In kakšne dodatne pogoje boste nenadoma začeli uvajati za nekoga, Vedno lahko zagovarjamo obe strani argumenta. Zelo mi je všeč pristop vzajemnega priznavanja. Mislim, da imamo še veliko dela za upraviti na tem področju. Imamo naprimer na nizozemskem nekatere naše poroke in zakonske zveze priznavajo na, v drugih državah, nekaterih istospolnih porok pa ne. Ne vem, kako lahko zakonito razložimo, da če imamo eno vrsto poroke na nizozemskem, potem druge države nekatere priznajo, druge ne. Ne bi bilo dovoljeno, da bi nekateri rekli, dobro, sprejmemo vse prave oziroma poroke belcev, vse poroke črncev pa ne bomo sprejeli. Ne bi bilo pošteno. Na nizozemskem nimamo poroke gejev, imamo poroke. Imamo vzajem, poznamo torej instrument vzajemnega priznavanja in mislim, da je to dober instrument. Še da pa še zadnja točka, vidim veliko predlogov, da bi izboljšali državljanstvo in mislim, da je to dobro in vidim tudi, da ima komisija veliko predlogov, da bi izboljšali situacijo. Vendar, ko pogledam notranji trg, smo imeli program, kako odstraniti vse ovire. In delali smo na tem, ker smo imeli program, smo imeli tudi zagon, imeli smo tudi redne preglede. Torej, ali ne bi tudi na tem področju lahko uvedli postopka, s katerim bi zbrali vse ovire in potem rekli, da želimo vse ovire odstraniti. Vemo, da bi to trajalo nekaj časa. Vedeli bi, da je to projekt in da bi torej odstranili probleme, ki obstajajo na področju socialne varnosti in kjerkoli se ljudje soočajo s problemi. Vendar, imeli bi ta problem in potem, tako kot smo storili v notranjem trgu za blago in storitve, bi si prizadevali počasi odstraniti vse ovire, ki obstajajo. Kajti, če bi imeli projekt, bi imeli tudi zagon. Hvala. Uh, Hvala, Katalin. Hvala za predloge in vprašanja. Kdo želi prvi odgovoriti na nje? Morda Toni. Hvala lepa, gospod predsednik. Vse s tem, kar je bilo na zadnje povedano. Razlika v zvezi z notranjim trgom je ta, da je notranji trg kohezivni instrument tudi v smislu vlade. In mislim, da bi najprej morali imeti nekoga, ki je odgovoren v okviru komisije za vsa ta področja, kjer obstajajo ovire, da bi določil prednostne naloge, da bi potem res delali na njih bistvenem odboru Simonom Vejem, kjer smo si ogledali vse ukrepe, ki so bili potrebni, 85 jih je bilo in takrat je v zakonodaji obstajalo veliko vrzeli, sedaj pa je skoraj, kakor pravite, vse skupaj vprašanje izvajanja. Minimum institucionalne koordinacije tega v komisiji ni in mislim, da bi to lahko na predstavitvah z novimi komisarji, da bi lahko na to opozorili in morda določili, katere so ovire in jih potem poskušali rešiti. Hvala. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto kratko o treh točkah. O tem, ali je treba biti državljan EU, če želiš biti, imeti evropsko državljanstvo. V zvezi s tem, kakršna je pogodba EU sedaj, ne moremo storiti veliko, to je kratek odgovor. Vendar, državljanstvo vsebuje, vključuje seznam pravic, ki so navedene v pogodbi. Ni treba biti državljan, da bi uživali temeljne pravice, to je jasno. Kar zadeva specifične situacije v državah, ki ste jih omenili, mislim, da je to treba obravnavati v specifičnem kontekstu in o tem ne želim govoriti. Vsekakor pa velja, da če bi imeli situacijo, kjer bi kjerkoli v Evropi iz kakršnega koli razloga nekdo izgubil nacionalno državljanstvo, potem bi se pojavilo vprašanje, ali izgubijo tudi evropsko državljanstvo. Mislim, da bi si to lahko ogledali. Ne vem, ali sem odgovoril na vaše vprašanje, vendar težko je najti nova pravila, kajti pogodba je pogodba. Moje mnenje ni, da bi morali ukiniti to. To je pravzaprav dobro, vendar hkrati je lahko tudi nevarno in to je kot alarm, je kot finančna kriza. Lahko se znajdemo v situacijah, v katerih bo politikom v državah članicah težko, težko razložiti pogodbo. In običajno se zgodi naslednje pokličejo nas oziroma kličejo nas in zahtevajo, da prekinemo izvajanje, izvajanje teh pravil. Všeč mi je vaša zamisel, tretja, o tem, da bi ustanovili neko tabelo državljanstva, kjer bi navedli kaj, to, kar je dobro, prednosti in slabosti, vendar pa ne vem, ali se strinjam prav z vsem, kajte nekatera vprašanja so tako kompleksna, da če ustvarjamo samo eno dele, ki se bo ukvarjal s tem, ne bo dovolj. Naprimer, socialna varnost je ena od takšnih stvari, svobodno gibanje ljudi je popolnoma druga stvar. Poleg tega pa so te stvari zadevajo različne pristojnosti, govorite treba z različnimi ministrstvi, ministrstvi in različnimi vrstami ljudi. Hvala. une autre personne en manque d'avoir pris la parole Mike. Predsednik nima mikrofona. Uh, uh, uh, Opravičujem se, da sem tako pozno prišel. Žal nisem mogel priti prej, ampak tesno sem spremljal to razpravo v odboru v zvezi s pristojnostmi in konflikti, ki zadevajo uveljavljanje teh pravic, pravic evropskega državljanstva. Seveda obstajajo določene pristojnosti, ki so v okviru držav članic, vendar, če naj evropsko državljanstvo nekaj pomeni in če naj postane realnost, ali ne bi smeli imeti tudi takrat, kadar so v pristojnosti držav članic, določen nabor pravic po vsej Evropski uniji. Trenutno tega ni. Naši tolmači so že siti tega, da izražam svojo izkušnjo in to ne zadeva nekoga s posebno spolno usmerjenostjo, ampak imam civilno zvezo. Ampak pozabimo to. Pomislimo na eno pravico. Naprimer, grem v drugo pravico, v drugo državo, kjer civilnih partnerstev ne priznavajo, sem hospitaliziran, nezavesten in potrebujem zdravljenje. In moj najbližji sorodnik bi bil moj partner. Vendar v okviru zakonodaje te druge države članice ne bi imel nikakršnih pravic. Zato imajo določeni posamezniki manj pravic. To velja tudi za raso, etničnost, veroizpoved, prepričanje in v določenih vidikih tudi invalidnost. Nisem niti začel še govoriti o spolu, vendar. Ko gre za pristojnost države članice, ali bi morda lahko uvedli kakšno obveznost, ki bi bila skupna za vse države članice in ki jih države članice in njihova zakonodaja ne bi smeli ukinjati. Hvala. Hvala, Michael. To je zelo resno vprašanje. Upamo pa, da ne boš zbolel in da se ne boš znašel v komi. Kdo bo odgovoril Majklu? Kdo želi se na to odzvati? Gospod Bjanki. Hvala. Strinjam se z vami in to v celoti. Morali bi veljati minimalni standardi in obstajajo različni načini, kako bi lahko zagotovili te minimalne standarde. V zvezi s Štokholmskim programom poskušamo iti skozi življenjski cikl tega in gospod Baro je povedal, da si prizadevamo iti skozi celoten življenjski cikl posameznika, da bi zagotovili, da ljudje niso prikrajšeni za svoje pravice, tudi takrat, ko umirajo. Če lahko. To je dejansko zelo pomembno. Trenutno imamo svobodo gibanja do trenutka, ko umreš, potem pa začnejo veljati vse vrste omejitev, kar zadeva ponovno vrnitev trupla nazaj v državo članico. Um, Seveda, pogledali si bomo vsa ta vprašanja in poskušali bomo najti najboljšo pot naprej. Včasih zadostujejo mednarodna pravila, včasih. No, vse veste, poskušali bomo zagotoviti, tako svet kot komisija, da bomo našli najboljšo rešitev. Kar zadeva to, da bi vzpostavili boljšo in obsežnejšo agendo proti diskriminaciji, ne vem, če ste spremljali zadnje dogodke, vendar zato je treba imeti določen zagon in strinjam se, da do diskriminacije ne bi smelo prihajati. Hvala. Um, um, um, uh, I just, I just wanted to say that uh Hvala. V poročilu za pravne zadeve smo si ogledali poročilo o partnerskih zvezah v okviru direktive 2438. Direktiva ne usiljuje rešitev državam članicam in vsi se strinjamo, da to ni mogoče. Zanimivo pa je, da države članice vedno ne sledijo niti svojim pravicam, eh, pravilom pri priznavanju civilnih partnerstev iz drugih držav članic. Obstaja veliko neskladnosti in protislovijo v obstoječi situaciji, ki bi jih lahko odstranili brez tega, da bi prisilili ali da bi izgledalo, kot da prisiljujemo državo članico, da spremeni svojo zakonodajo. Na drugih področjih zakonodaje skupnosti velja zamisel, da nismo na slabšem, če se selimo. Naprimer, ne izgubimo pokojnine, nismo na slabšem, gospodarsko, zakaj bi torej izgubili na področju civilnih svoboščin, če se selimo. Mislim, da bi morali zagotoviti ohranitev pravic, pravica do tega, da se ne diskriminira proti posameznikom, naprimer. Druga stvar je naslednja. Strinjam se s komisarjem, da ne bi smeli omejevati pritožb državljanov. Ampak državljani se pogosto pritožujejo v zvezi s celotnim nizom zadev, naprimer socialno varnostjo, družinskimi člani in tako naprej. In nekje v okviru komisije, če želimo imeti akcijski načrt za ustranitev ovir, moramo imeti visoko raven politične odgovornosti, ki bi gnala ta proces naprej v okviru komisije in tudi v, v smislu drugih institucij. Ne predlagam, da bi morali vse skupaj zagotoviti v eni storitvi, vendar nekje v komisiji bi ne, biti, mora biti nekdo, ki bi identificiral jasno odgovornost za obseg pravic. Morda bi lahko bila listina temeljnih pravic pravno obvezujoča. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ja. Gospod varuh človekovih pravic. Um, Dve zelo kratki pripombi. Zelo na kratko. Varoš človekovih pravic že dolgo zagovarja minimalne standarde na področju več področji. Mislim, da gre to v smeri, v kateri smo razpravljali. Mislim, da s tem ne bi razburili niti velikega številka držav članic. Mislim, da ne bi nasprotovali k temu, tej homogenizaciji. Če bi torej zagotavljali minimalne standarde, bi se temu izognili. To je zelo pomembno. Naslednja stvar je, da vas želim opozoriti na zelo drugačno institucionalno ureditev tudi z notranjim trgom. Odlična zamisel komisije že, je že obrodila sadove in sicer ustanovitev te enote Solvit, Solvit omogoča neformalno hitro reševanje sporov v času naprimer desetih tednov. Če ne, če še ni uspešno, potem je to odgovornost držav članic, da ne uporabljajo tega mehanizma učinkovito. Naprimer, ta Solvit bi lahko šel v smeri tega, kar smo danes slišali. Hvala. Hvala vsem skupaj. Hvala vsem govornikom, vsem, ki so bili tukaj na odru in sedaj dajem še enkrat besedo gospe Uršuli Gaček za zaključne besede. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaliti se želim vam in tudi drugim govornikom, ki so nas morali zapustiti. Vendar zelo zadovoljna sem s to razpravo, ki ni bila samo praktična, ampak smo se podali tudi v obistvu stvari in če povzamem to, o čemer smo danes razpravljali. Mislim, da smo v predstavitvi gospoda Sore videli pomembno stvar. In sicer nediskriminacija državljanov EU in vprašanje migrantov znotraj EU. Na odboru Libe se močno ukvarjamo z vprašanji azila in tako naprej, vendar v zadnjem letu se še nismo ukvarjali z vprašanji nediskriminacije migrantov iz ene države EU v drugo. Profesor Galicki je povdaril nekaj zelo pomembnega. Evropski državljan ni nekaj fiktivnega, je prava resnična oseba z resničnimi problemi in želi okrepiti konzularno zaščito, s čimer so se strinjali številni govorniki. Spet nediskriminacija migrantov znotraj EU in razširitev pravic, še posebej tistih, ki temelijo na izbonski pogodbi. Cenila sem tudi komentarje kolege iz Cipra. Zelo mi je pomagal kot član odbora za ustavne zadeve in veselim se predlogu sprememb, ki jih bo predložil. Mislim, da je postavil nekaj temeljnih vprašanj, torej ali se državljani zavedajo svojih pravic, če ne, zakaj ne in ali se zaradi teh pravic čutijo bolj povezani z Evropo. Cenim tudi prispevek Evropskega varuha pravic, človekovih pravic, vsakič, ko se mi zmotimo, naredimo napako, on dobi pritožbo. Omenili ste tri stvari in sicer ta zamisel lokalne občutljivosti in spoštovanje lokalne občutljivosti in z učinkom lokalnih rešitev to podpira dejstvo, da je evropsko državljanstvo dodaten bonus, je kot dodatek nacionalnemu državljanstvu, pa tudi zamisel o povečanju preglednosti. Pogosto govorimo o vprašanjih preglednosti v odboru Libe in mislim, da je eden od. Razlogo, zakaj so državljani tako otvojeni od tega, da državljani menijo, da se veliko stvari dogaja za zaprtimi vrati in se ne čutijo povezani s tem. Tudi sami ste bili priča temu, da se določene stvari dogajajo za zaprtimi vrati, vendar to je bila izjema, kajti govorili smo o boju proti terorizmu. Veliko stvari na parlamentu je odprtih, če bi le ljudje vedeli, da lahko ljudje pridejo sem in poslušajo. Danes pa prenašamo to razpravo tudi preko spleta in zamisel o etičnih standardih, kako morajo državljani EU videti, da se te izvajajo, zato da, bodo, da bodo zaupali v njih. Gospod Bianči, zelo dobro za birokrata, moram povedati. Zanimivo je videti birokrata, ki se tako zaveda težav s komunikacijo in izvajanjem. Čestitam komisiji, da je sem poslala tako sposobnega uradnika danes cenim to, da se posvečate lokalni ravni in to, da lahko lokalna zakonodaja povzroči toliko težav. Toliko težav za nekoga, ki živi v, naprimer, socialnem stanovanju in izkorišča socialne koristi in tako naprej. Pa tudi kar zadeva sodelovanje z Evropskim varhom človekovih pravic in nacionalnim varhom človekovih pravic. In to smo videli tudi v predstavitvi gospoda Venablesa, zamisel konzularne zaščite. In povedali ste nekaj pomembnega. Države članice so zadržane v zvezi s tem, to je razumljivo za državo, naprimer, ki veliko denarja in velik del svojega BDP-ja potroši za diplomatske storitve. Francija ima zelo veliko denarja v okviru BDP-ja namenjenega konzularnim storitvam in potem pravijo, zakaj bi morali francoski davkoplačevalci plačati, ko pa bi lahko drugi iz manjših držav članic rekli, nič ne skrbi, če zaidete v težave, lahko vedno greste, greste k francozom. Mislim, da to razumemo. Ampak potem pa pride do incidentov, naprimer do incidenta v Bombaju in ljudje ostanejo v groznem stanju in nekateri Eh, konzulati niso pokazali niti osnovnega sočutja. In upam, da vaše delo, ko se sprašujete, zakaj ljudje niso volili v trenutnih eh, oziroma prejšnjih volitvah, da bo to postalo odvečno vprašanje, kajti upam, da bodo državljani množično volili letos. Ampak vem, da to najverjetneje ne bo tako, In naloga birokratov je, da se borite proti temu, naloga politikov pa je, da spodbudimo državljane. Na polskem bomo uvedli in smo že uvedli zakonodajo, ki bo omogočila, da bodo ljudje volili dva dni. Nekateri moji kolegi pravijo, super, to bo izboljšalo udeleženost. Sama pa mislim, da ne. Kajti, če so ljudje zainteresirani za glasovanje, potem bodo, če pa ne, pa ne. Tudi če bi po telefonu lahko glasovali, ne bi glasovali oziroma volili. Razložili ste to zamisel spreobrnjene diskriminacije in to zelo dobro. Gospod Venables, Evropsko sodišče je odigralo ključno vlogo v svoji zakonodaji. in država članica mora razložiti, zakaj postavlja določene ovire, namesto tega, da bi moral državljan članic eh, oziroma državljan povedati, zakaj je upravičen do določene pravice. Tudi gospod Kohanovski je odigral pomembno vlogo pri reševanju vprašanj gospodarskih migrantov iz novih držav članic v stare države članice. Všeč mi je vaš predlog, mislim, da mora biti šesto poročilo mnogo bolj konkretno in osredotočeno. Moramo imeti tudi razpravo s, socialno, eh, s civilno družbo in zato sem zelo zadovoljna, da je toliko ljudi tukaj, vendar potrebujemo še več tega. Storite vse na enem mestu, je dobro zamisel in priporočam nekaj, kar je omenil gospod Sora. Polska vlada je vzpostavila storitev vse na enem mestu za migrante, ki se vračajo. To je program, v katerem se tudi sama sodelovala kot članica Polskega senata in to vključuje oblikovanje spletne strani in to je delo, ki je še v teku. To je lahko dober primer tudi za druge države. In sedaj pa še najboljša stvar. Razprava. Kaj je torej temeljno vprašanje? kaj je temeljno vprašanje, s katerim smo se tukaj soočali. Gospod Cashman je predlagal, da uvedemo minimum. Vendar, strah me je, da če moramo doseči minimum na tem področju, bo to takšen minimum, da bo skoraj zanemarljiv. To je zelo težko. In še posebej gospod Venables, pa tudi gospod Bianchi sta poudarila te nacionalne občutljivosti zaradi različnih kultur in težko postane karkoli prisiliti države članice. Ampak, kako smo rekli, države članice ne moremo prisiliti, da nekaj storijo, lahko pa jih prisilimo, da spoštujejo svoje lastne zakone. In mislim, da je to prvi krok, ki ga moramo storiti. Na koncu še naslednje. Všeč mi je ta zamisel tabele, da bi si določili posamezne cilje. Vendar vprašanje je, kako daleč lahko gremo danes, kako daleč lahko gremo s tem poročilom, kako daleč lahko gremo z oceno poročila. Preden sem postala evropska poslanka, sem poučevala določene poslovne tehnike. To je zamisel o stalnih majhnih spremembah. V družbah se pogosto zgodi, da se pojavi ta ogromen problem in ljudje, ljudi zagrabi panika in ne storijo nič. Japonci pa so skozi več generacij izpopolnili naslednjo tehniko. Ogledali so si majhne stvari, ki jih je moč spremeniti in upam, da si tudi sami dos bomo postavili dosegljive, oprejemljive cilje in če jih dosežemo, potem bomo na pravi poti. Če pa si dos, postavimo cilje, ki jih ne bomo mogli doseči, ker ne bomo dosegli političnega sporazuma, potem ne bomo dosegli nič. Torej, morda bi lahko sprejeli ta postopen pristop in to bi lahko bilo koristno pri pristopu do državljanom, zelo ga priporočam, deluje v svetu posla, morda bo delovalo tudi v svetu politike. Hvala, gospe in gospodje, z moje strani. Vsi ste precej tiho sedeli in verjetno se zaradi tega vsi strinjate z mamo, ampak pripričana sem, da bom jutri videla predloge sprememb in upam, da bom našla tudi kakšne zanimive misli. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, da ste mi omogočili in hvala tudi strokovnjakom. Uh, voilà, Najlepša hvala tudi naši kolegici. Rekli so mi, da se vaše ime izgovarja Uršula. Uršula Gacek, hvala lepa in veliko sreče z vašim poročilom. Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali na tej predstavitvi. Hvala lepa tudi tolmačem in lep večer vsem. Hvala.